Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, gospe in gospodje. Tri minute čez devet je. In zato bi vas rad pozdravil na še enem sestanku odbora za zunanje zadeve. Preden pričnemo z glasovanjem, mi dovolite, da pozdravim še tri goste. Ne vem, ali so že prispeli, tam le so. Trije poslanci iz ukrajinskega parlamenta so se nam pridružili, eno uro bodo prisostovali sestanku e, Oksano Kseruit, gospoda Zoboljeva in gospoda Olafa Perezjuka bi lepo pozdravil na današnjem sestanku odbora za zunanje zadeve. Tako, zdaj pa se lahko lotimo kar glasovanj. Maratonsko glasovanje bomo imeli danes približno uro in 15 minut. Bomo verjetno glasovali tako, da moramo biti res zbrani in upam, da nam bo to uspelo pravočasno eh, končati. Najprej bomo glasovali o dosjeju na poti k novemu trgovinskemu okviru med EU in Turčijo. Gospa Kati Piri je bila poročevalka. Poročevalka, želite kaj povedati v zvezi s tem? Verjetno ne. Potem predlagam, da se kar lotimo glasovanja. Ste vsi ustavili svojo glasovalno kartico? Upam, da ste. Prav potem lahko pričnemo. Najprej predlog snembe številka ena. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog snembe dve. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Številka tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dve. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti. Zdržani. Sprejeto. Prega smjeve 15 je zdaj na vrsti tu. Ne, gremo kar na kompromis 3, pravite. Ne, ne vem, če je tako. Na mojem seznamu piše, da gremo najprej na prega smjeve 15 prvi del. Aha, to je zajetov kompromis. Ne, ni. Torej, glasujemo o prvem delu predloga spremembe številka 15. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. Drugi del tega predloga spremembe, kdo je za, proti, vzdržani? Tega bi pa rad preveril elektronsko. Preverjamo. Vote is open. Glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. Right, closed. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto.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 In smo že pri končnem glasovanju o mnenju, kot je bilo spremenjeno. Kdo je za? Ne, glasujemo elektronsko, se pravi čujem. Glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalki. That's it. Slovenija, Montenegro. Pravna vrsta je naslednja točka. Poročilo o poročilu Komisije o Črnigori za leto 2016. Poročevalec, želite še kaj dodati? Ne? Najlepša hvala, Charles Tenok. Potem pa lahko pričnemo s kompromisom dve. Kdo je za? proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 3. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 51. Kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto tistega bi pa morali preveriti. Preverjamo elektronsko, glasujte prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dvainpetdeset je na vrsti. Predlog sprejme dvainpetdeset. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 77. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejme 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejme 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 10. Kaj želite preveriti? Prav 104 preverjamo elektronsko. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 10 za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 127. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejme 135 za, proti vzdržani sprejeto. 136 za, proti vzdržani sprejeto. Komorami 14 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog sprejme 147 za, proti vzdržani sprejeto. Komorami 15 za, proti vzdržani sprejeto. 159 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko. 159 preverjamo elektronsko. Glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednji je predlog sprejme 160 za, proti, vzdržani, sprejeto. 161 za, proti, zdržani. Preverjamo. Preverjamo 161. Vote is open. Glasujte, prosim. Two are still sleeping. Dva še spita. Close. Konec glasovanja. Sprejeto. Stesno večino. 162 za, proti, zdržani. Sprejeto. 163 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 164 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 165 za, proti, zavrnjeno. Ne, še vzdržani prej. Zavrnjeno. 166 za, proti, vzdržani. Zakaj pa ne bi preverili tega elektronsko? 166 preverjamo elektronsko. 166. Konec glasovanja. Sprejeto. 30 za, 27 proti. Gospod Kovače, 167. Kdo je za? Proti. Stržanje sprejeto. Kompromis 16 za. Proti. Stržanje sprejeto. 176. Gospa Zovko, ki je pravkar prispela. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 179 za, proti, vzdržani. Preverimo elektronsko. Preverjamo 179. Glasujte. Vote is closed. Konec glasovanja. 30 za, 28 proti. Zelo natesno. Sprejeto torej. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 192 glasovanje z ustnim predlogom spremembe 1. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 193 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 194 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3. Gospoda Hadži Giorgio. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka 4. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko, prosim. Glasujte. Fifty-nine colleagues are there. The vote is closed, and this is. 59 nas je, konec glasovanja, zavrnjeno. Številka 11 za, proti, zdržani. Preverimo. Preverjamo številko 11. It is open. One colleague still sleeping. En kolega še spi. Glasovanje je konec. 31 za, 27 proti, sprejeto. Številka 12 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 1 za, proti. Prosim. Prosim. Prosite, da se preveri, prav, da smo imeli številka 14. Prav. Da smo obravnavali že včeraj. Prav, predlog sprememe številka 14. Gospod Androlakis, gospod Doc sta vložila ta predlog spremembe. Preverimo elektronsko. Glasujte, prosim. Again, uh, favor. Okay. Mr. Fleckenstein, you're The vote is closed. Konec glasovanja. Pretty obvious, wasn't it? Okay. A ni bilo očitno. Prav. Kompromis ena je zdaj na vrsti za, proti, vzdržani, sprejeto. Pravi, da smo imeli številka 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. 23 za. Ne. Ta je brezpredmeten. 24. Odlični predlog, vem, kdo je za, proti, zdržani. Super ste glasovali. 25 za, proti, zdržani. Tega bomo preverili. Številko 25 preverjamo elektronsko. Glasujte, prosim. One still missing. Enega še pogrešamo. Zbudite se, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa smo prišli še do končnega glasovanja o celotnem poročilu, kot je bilo spremenjeno. Glasujte, prosim. En kolega še vedno ne sodeluje. Konec glasovanja. 51 za, 6 proti, poročilo je sprejeto. Čestitke. Macedonia? Naslednji je osnutek poročila o poročilu komisije o nekdani Goslovanske republiki Makedoniji za leto 2006. Gospod Vajgel, poročevalec, bi želeli kaj dodati? Ne. Prav potem lahko pričnemo z glasovanjem. Predlog snembe 14. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis 8. Za, proti, zdržani, spred. Kompromis 9. Za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog smeme 95. Za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 118 za, proti, vzdržani, sprejeto. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. 120 za, proti, vzdržani, sprejeto. 121 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 13 za, proti, zdržani, sprejeto. 136 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 14 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prvi del predloga sreme 161. Gre za glasovanje o delih, o dveh delih glasujemo. Prvi del za, proti, vzdržani. Zakaj pa ne bi tega preverili elektronsko? Glasujemo. All on board, the voters. Vsi ste glasovali, končano. 35 za, 25 proti, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 167 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 183 prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 213 za, proti, vzdržani, sprejeto preverimo elektronsko. Preverjamo 213. Kovačem, glasujemo, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. 36 za, 24 proti sprejeto. Kompromis? Ne. Najprej predlog, predlog sprembe 214. Gospod Kovačev, ponovno v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 215, kovaček, za, proti, vzdržani, preverimo, prosim, preverimo 215, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 228. Glasovanje po delih, kar je zahteval poročevalec. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 231 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 231 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 232 za, proti, vzdržani, sprejeto. 233 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Komunovi 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 245 za, proti, vzdržani, sprejeto. 247 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 248 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 249 za, proti, vzdržani, sprejeto. 250 za, proti, vzdržani, preverjamo. 250. Predlog gospoda Kastalda. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Spredo. 251 za, proti, stržani, sprejeto. 252 za, proti, stržani, zavrnjeno. 253 za, proti, stržani, preverimo. 253, prosim, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 254 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25, kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 259 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 27 za, proti, stržani, sprejeto. Zdaj pa na vrsti 283 glasovanje po delih, dva dela, najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 284 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj gremo na drugi del predloga spremembe 300. Kje pa je? 300. Aha, tule. Drugi del, kar takoj. Torej, glasujemo o drugem delu predloga spremembe 300. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 301 v dveh delih, prvi del najprej za, proti, zdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. 304 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 315 za, proti, zdržani. Preverimo. 315. Glasujemo. The vote is closed. Jasanje je konec. Uf, to je bilo pa zelo očitno. 315 je bil to, zdaj na vrsti 316 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 318 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 27. Za, proti, zdržani, preverimo. Preverjamo številko 27, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, preverimo. Preverimo 29. Zopen. Three missing, two. Trije še manjkajo dva. Dva glasova še manjkata. If I knew. Okay, now they're all there, wow. Zdaj pa ste glasovali vsi. Konec glasovanja sprejeto. 30 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 31 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, zdržani, sprejeto. 37 za, proti, zdržani, sprejeto. 39 za, proti, zdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 e, za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, oziroma v dveh delih, najprej prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, preverimo. Drugi del preverjamo elektronsko. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19 za, 31 proti. Kompromis 7 za, proti, zdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Številka 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Številka 10 za, proti, vzdržani. Preverimo elektronsko. Preverjamo številko 10. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Predloga sprememb 11 in 12 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Številka 13 za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko. Številka 13, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. In še končno elektronsko glasovanje o celotnem osnutku poročila. Glasujemo. Glasujemo. Hmm? And the vote is closed. Glasovanje je konec. Sprejeto 54 za, 8 proti. Čestitke poročevalcu. You, you tell me this one. Ah, I have it. I yes, have you have yes. it. Okay. Right, we come to the next item, the draft Nadaljujemo z naslednjo točko. Poročilo o poročilu komisije v Srbiji za leto 2016 bi poročevali želju kaj dodati? Očitno ne, torej lahko nadaljujemo z glasovanjem. Kompromis ena. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis dve. Za? Proti? Vzdržani? Tudi sprejeto. Potem pridemo k tretjemu kompromisu. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sprejeto. Nadaljujemo s predlogom spremembe. 72, Bogovič Kukan. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo s kompromisom 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 83 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Tega bomo pa preverili. Glasujemo o 83. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 5. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Nadaljujemo. glasovanje se zdaj ni pravilen, zato zdaj gremo na kompromis. Šest za, proti, zdržani, sprejeto. Tako da smo zdaj pri ustnem predlogu spremembe številka 2 na strani 5. Gospe Lunaček, za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 7 za, proti, zdržani.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 predlog spremembe 174 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 175 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 176 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverimo? Prav. Preverjamo predlog spremembe 176. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 177 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 179 za, proti, vzdržani, zavrnjeni. 181 za, proti, vzdržani. Tega bomo preverili. Gospod Kastaldo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Z veliko večino. Kompromis 12 za, proti zdržani. Sprejeto. To 96 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 228 za, proti, vzdržani. Preverimo. Preverjamo 228, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 229 za, proti, vzdržani, nisem videl veliko udeležbe na levi strani. Lahko to ponovimo. 229 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Preverjamo 229. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Dvesto trideset za, proti, vzdržani. ista težava je. Preverjamo. 230. Konec gl eh, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 243 za, proti, vzdržani jasno zavrnjen, 244 za, proti, zdržani, zavrnjen, 245 za, proti, zdržani, zavrnjen, 246 za, proti, zdržani, sprejeto, 247 za, proti, zdržani, zavrnjen, 249 za, proti, zdržani, zavrnjen, 250 za, proti, zdržani, zavrnjen, 250 za, proti, vzdržani, sprejeto. 251, ne, se pravi čujem. Ja, 251, 252 za, proti, vzdržani, sprejeto. 253 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 254 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvesto triindevetdeset na štirinajsti strani gospod Kovačev za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvesto štiriindevetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Dvesto petindevetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis sedemnajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo s 308 na strani 14. Gospod Tenak za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 18 za proti vzdržani sprejeto. 323 za proti vzdržani. Preverjamo. 323 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 325 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Potem nadaljujemo z uvodnimi izjavami, številka 17, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen čestitamo 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 za, proti. Preverjamo 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Kaj je bil potrjen, sprejet, 24 za, proti, vzdržani, ta je bil zavrnen, žal mi je, bi želeli preveriti prav, preverjamo 24, glasujemo. Še trije nekoliko dremajo. Konec glasovanja. 30 za, 18 proti, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, zavrnen. 26 za, proti, a, proti, vzdržani, zavrnen. 27 za, proti, vzdržani, zavrnen. 28 za, proti, vzdržani, zavrnen proti, vzdržani, zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Preverjamo 29. Glasujemo. Vedno manjka ravno eden. No, konec glasovanja. 28 za, 33 proti, zavrnjen. Nadaljujemo z številko 30 za proti, vzdržani, zavrnjen. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. Ali lahko navedbe, citations od 1 v 10 eh, zamemo v svežnjo gospode Velimskega za, proti, vzdržani. Torej, vsi so bili zavrnjeni predlogi. Nadaljujemo številko 11 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Vzdržani, zavrnjen. Zdaj pa bomo elektronsko glasovali o osnutku poročila, kot je bil spremenjen. Glasujemo. Board, Ste vsi glasovali, konec glasovanja in osnutek poročila je s 55 glasovi za in dvema proti. Zelo dobro torej. Nadaljujemo z naslednjim poročilom glasovanjem o poročilu, o poročilu komisije o Kosovu za leto 2016. Bi poročevalka želela kaj povedati? Ne, poročevalka ne, gospod Panceri pa izvolite. Hvala, gospod predsedojoči. Samo v informacijo. Socialisti in demokrati ne bodo glasovali za kompromis 4, saj ne odraža utemeljitve letnega poročila, ki naj bi zagotavljala analizo tega, kot, kaj se dogaja v državi, ne pa na kratko. Torej, ko piše, da naj bi države članice priznale Kosovo, da to menimo, da tukaj piše take note in to je pravzaprav korak nazaj in zaradi tega političnega razloga tega predloga spremembe ne moremo sprijeti toliko v informacijo kolegom in kolegicam. Hvala. Gospod Panceri. Torej ste nas obvestili, da socialisti in demokrati ne bodo glasovali za četrti kompromis. Prav. Poročevalka, gospod Lunaček. Tudi jaz moram spregovoriti. Eh, včeraj opovdne, ko sem se posvetovala z drugimi političnimi skupinami, sem od socialnih demokratov dobila druge signale, zagovorili smo se, da bomo ehm, potrli kompromis na predlog EPP, eh, zdaj pa smo dobili drugačne signale SND. Torej, kar se moje vsebine tiče, je to, da parlament kot že tolikokrat uh, spodbuja preostalih pet držav članic, ki še niso uh, priznale te države, da to storijo. Tako da tudi jaz sedaj želim, da tukaj uh, damo minus k temu kompromisu in glasujemo o drugih predlogih sprememb. Opravičujem se za to zmešnjavo in to zmedom, ampak prišlo je do tega. Lahko bi to vzeli tudi kot nekaj um, po. Uh, pozitivnega. Tudi Bangladeš je kot 114. država včeraj uh, priznala Kosovo, torej več kot polovica uh, jih je že, tako da pet preostalih držav članic Evropske unije bi to prav tako moralo storiti, po mojem mnenju. Hvala lepa. Prav drugih komentarjev in prošen za besed ni bilo, torej lahko začnemo z glasovanjem. Kompromis ena za, proti, zdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 47 in 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 50 za, proti, vzdržani. Pa preverimo predlog spremljive 50 gospoda Adaktusona. Glasujemo. Konec glasovanja. 48 za, 10 proti, očitna jasna zmaga. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. 52 za, proti, vzdržani, zavrnen. 53 za, proti, vzdržani, vzdržani očitno zavrnjen. Kompromis 2. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 3. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa kompromis 4. Ne, se upravičujem, nismo še tam. Presneto. Schaffhauser in Korvin Mike. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 76 in 77 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 78 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 79 in 80 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 81 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 82 in 83 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. Preverjamo prav 82 in 83, glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Očitno zavrnjen. Kompromis štiri. Za proti. Stržani, preverimo kompromis štiri. Kdo je za? Ah, se pravi, čujem, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 27 za, 25 proti. kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 111, gospoda Pajeta za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe številka 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverimo. Prav, preverjamo od ustni predlog spremembe številka 3. Glasujemo. Konec glasovanja. 30 za, 31 proti. Wow. Zavrnjen torej. Kompromis 6 za, proti, stržani, sprejeto. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. 142 za, proti, vzdržani, preverjamo, preverjamo 142, glasujemo. Še en manjka, konec glasovanja. 38 za, 22 proti sprejeto. Nadaljujemo s kompromisom 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 152, gospe Piri, za, proti, vzdržani, sprejeto. 153 za, proti, vzdržani, preverimo. Preverimo 153. Vote is open. Glasujemo. All on board the... Vsi so glasovali. Konec glasovanja sprejeto. 154 za, proti, vzdržani, zavrnen. 155 za, proti, vzdržani, sprejeto. 156 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto 157 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 11 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 11 za, proti vzdržani, sprejeto. 181 za, proti vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 182 za, proti, vzdržani, zavrnem. 183 za, proti, vzdržani, zavrnem. 184 za, proti, vzdržani, zavrnem. 185 za, proti, vzdržani, zavrnem. 186 za, proti, vzdržani, zavrnem. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 197 za, proti, vzdržani, sprejet. 198 za, proti, vzdržani, zavrnen. 199 za, proti, vzdržani, preverjamo. Preverjamo 199, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 29 proti, 28 za. 200 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 201 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 202 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 204 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 205 za, proti, vzdržani. Tega bomo preverili. Preverjamo 205, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 206 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 15 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo z 247 gospoda Džambackega za, proti, vzdržani, preverjamo 247, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 248 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani, zavrnjen 249 za, proti vzdržani, zavrnjen 250 za, proti vzdržani. Preverjamo. Preverjamo 250. Glasujem. Konec glasovanja. Sprejeto. 251 za, proti vzdržani, zavrnjen 252 za, proti vzdržani proti, vzdržani, zavrne 253 za, proti, vzdržani, zavrne 254 za, proti, vzdržani, preverimo 254, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Potem nadaljujemo z 256 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 257 za, proti, vzdržani, sprejeto. 258 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 259 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. 260. Ne, pravkar smo glasovali 260. A, se opravičujem, sem se zmotil pri imenovanju številke. Skušal sem samo ugotoviti, ali še bedite. Torej, zdaj smo glasovali 260 in smo ga sprejeli, sedaj nadaljujemo z 261, gospe Šake, za, proti, vzdržani. Tega bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 269 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 270 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Potem imamo tukaj 271, 272 in 273. Vsi so identični za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 274 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 278 in 279 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen 275 za, proti vzdržani, zavrnjen 276 za, proti vzdržani, zavrnjen 280 za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis 18 za, proti vzdržani, sprejeto. 287 Ratoš Jakovčič za, proti vzdržani vzdržani sprejeto, 289 za, proti vzdržani sprejeto. 292 dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani zavrnjen. Preverimo. Preverjamo 292 drugi del. Glasujemo. And the voters. Konec glasovanja. Zavrnjen. 293, gospod Milan Mon, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 12, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 13, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14 in 15, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20 za, proti, proti, vzdržani, zavrnen, 21 za, proti, vzdržani, sprejeto, 23 za, proti, vzdržani, zavrnen, 24 za, proti, vzdržani, to bomo preverili, glasujemo o 24. Konec glasovanja. Sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26 in 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Vzdržani, zavrnjen. 31 za, proti, vzdržani. Preverjamo številko 31, glasujemo. Open. All on board, the voters... Vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjen. 32 za, proti, vzdržani, znova preverjamo, preverjamo številko 32, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Z 28 proti, 29 za. Številka 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 6 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 7 in 8 za, proti, vzdržani, pa preverimo tega. Glasujemo. Close. Konec glasovanja. Sprejeto. Številka 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še glasovanje o identičnih predloge sprememb 1, 2, 3, 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Očitno zavrnjeno. Vse opravičujem, res. Sedaj pa elektronsko glasujemo o osnutku poročila, kot je bil spremenjen. Glasujemo. En kolega še manjka. Konec glasovanja. In sprejet z 40 proti 12. So, Predlagam, da nadaljujemo.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

Dear colleagues, it's 20 past 10. Drage kolege, 20 čas 10 je. Čaka nas še obravnava 15. točke. Helmut Scholl še vedno glasuje. No, number 16 is okay. What we Tako da bomo sedaj zamenjali vrstni red. Najprej si bomo pogledali 16. točko. Ramona Nikol Manesko je z nami. Pri 16. točki bomo govorili o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic loži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva. Se pravi, gre za prenovitev, kot sem že povedal, je poročevalka iz Evropske ljudske stranke Ramona Nikol Manesko. Tako da sedaj dajem besedo kar poročevalki. Hvala za besedo. Pogovarjamo se o zelo pomembnem zakonodajnem aktu, odbor Libe seveda tudi odgovoren za pripravo mnenja. Nas so pa prosili, da prenovimo uredbo, s katero bomo lahko razrešili najhujše zive, s katerimi se sedaj sooča Evropska unija na področju migracij. Komisija je predlagala novo prenovitev in sicer, da bi z tem tudi končali nezakonito priseljevanje in se nadomestili z varnimi in zakonitimi poti v Evropsko unijo za iskalce mednarodne zaščite. Drugi del uredbe pa seveda govori tudi o tem, da se vrne v države izvora tiste, ki ne izpolnjujejo teh pogojev. Komisija je združila oba cilja in zdi se, da je edina pot, da prosilci za azil pridajo v Evropsko unijo, da zaprosijo za mednarodno zaščito. Komisija pa je tudi dejala, da ima Unija zmogljivo za ta izziv, seveda s postopkom, ki smo ga pravkar opisali. V razpravi se pa je tudi izkazalo, da ta Evropska unija sedaj ni samo neuspešna pri reševanju tega problema, je pa tudi res, da so določene države članice pozvale komisijo, da vzpostavi stalen mehanizem za razdelitev premena, sedaj druge države članice pa bi želele posodobiti trenutni sistem z drugimi besedami. Vse je zelo sporno in države članice so tukaj na dveh različnih pregovih. Celotni zakonodajni akt je treba seveda znatno izboljšati in prenoviti, kajti treba se je odzvati na potrebe temeljne reforme trenutnega sistema, ki ni popoln, ki ni dovršen in tudi ni ustrezen za migracijsko krizo. Sedaj bom na hitro seveda spostavila glavno problematiko te uredbe, gre za sam ključ prerasporeditve, ki ne upošteva dejanske danosti v državah članicah. Zato tudi jaz mislim, da mora nov predlog za prerasporeditev iskalcev, mednarodno začeti upoštevati posebne okoliščine in zmogljivosti držav članic na tem področju. Lahko recimo tudi upoštevamo stopnjo brezpelosebnosti v državah članicah, v nekaterih je ta stopnja zelo visoka nad poprečjem Evropske unije. To pa tudi pomeni, da te države članice niso v najboljšem položaju, da bi dale zavetje beguncem. Potem pa imamo tudi sam sistem, ki ne deluje najbolje v praksi. Moram pa tudi povedati, da finančne kazni same po sebi niso najbolj smiselne. Ne moremo kaznovati držav članic. Uh, ki niso zmožne na svoje ozemlje sprijeti določenega števila peguncev. Poleg tega moram tudi omeniti posebno merilo za izračun prispevka za solidarnost za 250 tisoč evrov na osebo. Pogovorila sem se z kolegico Vikstromovo in tudi odbor Libe se ne strinja s tem predlogom, kajti merilo, ki je za izračun tega prispevka, ki ga pač mora plačati država članica, ni najbolj primeren. Potem je treba tudi upoštevati sekundarna gibanja. V uredbi imamo tudi določene mehanizme, s katerimi ne moremo zaustaviti teh gibanj. 13 držav članic je tudi spostavilo, da premestitve niso učinkovitve, sekundarna gibanja so ponovadi zaključena po celoviti premestitvi. To pa ni nekaj, kar bi potrebovali, če hočemo biti uspešni na tem področju. Poleg tega je treba tudi upoštevati informacijski sistem za popis in razporeditev iskalcev za azil. To ni jasno zapisano v uredbi, mislim, da je to treba že bolj podrobno pojasniti in to mora tudi storiti komisija. Uredba pa ima tudi obvezni ključ prerasporeditve na mesto začasnih ukrepov za izredne razmere. Mi verjamemo, da lahko zakonodajni akt izboljšamo zlasti iz našega zornega kota, Treba nam reč povedati, da se ne pogovarjamo o problemu, ki je omejen samo na Evropsko unijo, se pravi, da bi imeli jasen mehanizem za sprejem priseljencev, ki iščejo mednarodno zaščito, ampak hočemo tudi nasloviti zive zunaj Evropske unije, to pa lahko seveda storimo v okviru odbora za zunanje zadeve in tukaj seveda mi lahko izboljšamo celotno uredbo, z veseljem bom seveda zadovoljala z vsemi poročevalci v senci, pa tudi s komisijo in ostalimi kolege. Komisija je namreč predlagala to besedilo. Evropska služba za zunanje zadeve je tudi pomagala, pa treba tudi povedati, da se še nismo sestali z Dičehom, da bi nam pojasnil te vrzeli, ki se nahajajo v celotnem besedilu. Hvala Nikol za predstavitev mnenja. Sedaj pa otiram razpravo. Panzeri, izvolite. Hvala za besedo. Popolnoma se strinjam z gospod Manesko. To je zelo pomemben predlog, ki ga je uh, objavila komisija kljub temu, da ima še številne pomankljivosti. Mislim, da ni ustrezen, kaj ti moramo se zlasti osredotočiti na delitev bremena. Jaz bi se osredotočil na pet elementov, ki so po mojem mnenju najbolj pomembni. Najprej treba omeniti mehanizem za prerasporeditev. Mislim, da nimamo trdne solidarnosti na tem področju. Mislim tudi, da potrebujemo tudi sorazmerno prerasporeditev iskalcev mednarodne zaščite. Kaj ti trenutna uredba preobremenjuje tiste države članice, kamor najprej vstopijo begunci oziroma iskalci mednarodne zaščite. Koncept solidarnosti mora biti veliko bolj zapisan in tudi obvezen, potem pa še vprašanje sprejemljivosti, dopustnosti oziroma nedopustnosti. Mene države so namreč tiste, ki morajo oceniti dopustnost vlog c'è recimo legatelj eh, vloge za mednarodno zaščito prišel v Evropsko unijo preko tretje varne države, potem tukaj samo vprašanje delitve bremen sploh ne pride v pošti. 20 ev. Ne nazadnje pa je treba upoštevati tudi vprašanje finančnih sankcij. To je tudi omenila gospa Manesko. Kajti to, kar je predlagala komisija, je, je zelo podobno kršitvi človekovih pravic. Sankcije smo peljali zato, da bi preprečevali zlorabe, ampak zdi se, da bomo na takšen način sedaj samo spodbujali sekundarna gibanja znotraj Evropske Unije. In mislim, da bomo na takšen način tudi dosegli to, da bodo iskalci mednarodne zaščite opustili vse svoje pravice, tudi pravice do zdravstvene oskrbe. Treba se pogledati tudi alternativne poti, recimo, da nam tukaj pomagajo tudi veleposlaništva če se hočemo izogniti temu, da bi ljudje izbrali nevarne poti po morju, da pridejo v Evropsko unijo, moramo pravzaprav poskrbeti za to, da bodo lahko že ložili vlogo v svoji državi in sicer na veleposlaništvah oziroma konzulatih. Ne nazadnje pa treba upoštevati tudi bolj ranljive skupine, kot so mladoletniki in otroci. Mladoletnike ne smemo uh, prerasporediti v druge države članice v Evropski uniji, razen če to ni dejansko v njihovem interesu. Hvala. Gospa Votman z skupine Alde. Hvala za besedo. Dobro jutro vsem kolegom. Od leta 2014 vsi Vemo, da se Evropska unija sooča z množično migracijsko krizo. Leta 2015 je milijon 260 tisoč ljudi zaprosilo za mednarodno zaščito v 28 državah članicah Evropske unije, lani pa milijon 175 tisoč. Voditelji držav in vlad tukaj nosijo odgovornost, kajti niso se najbolje spopadli z to krizo, niti je niso predvidevali, ne na zadnje pa tudi niso organizirali zakonitih poti za vstop v Evropsko unijo. To je res velika sramota, ki je tudi privedla do velikega strahu v državah članicah, to pa tudi pomeni, da so se države članice pravzaprav obrnile nazaj od Evropske unije. Preveč časa smo zapravili na tem področju. Poleg tega pa potrebujemo tudi poenoteno pravico do azila. Evropska unija mora zagotoviti pravico do azila za iskalce mednarodne zaščite. Ne na zadnje je treba pomagati tudi sirskim beguncem in pomagati tistim državam članicam, ki so najbolj prizadete. Evropska unija je sedaj tudi predlagala, da bo reformirala skupni evropski azilni sistem, ampak vseeno mislim, da bi morala biti bolj smela na dveh področjih in to bom sedaj tudi spostavila. Kljub temu, da to ni neposredno povezano z našo pristojnostjo glede mehanizma prerasporeditve, kaj se danes dogaja v Italiji in Grčiji, zadeva vse, ne samo teh dveh držav velika večina beguncev in priseljencev pride v obe državi zaradi geografske lege, kajti Grčija in Italija sta namreč pri vratih v Evropsko unijo. Potem pa še nekaj o, ne, o nadoletnikih brez spremstva. Treba je zboljšati trenutne razmere za njih in sicer z ciljno usmerjenimi ukrepi. Treba je pravzaprav poskrbeti za to, da jim bomo omogočili boljšo obravnavo skladno z mednarodno konvencijo o pravicah otrok. In na takšen način bomo tudi zagotovili dostojanstvo teh otrok in mladoletnikov. Pred kratkim sem tudi obiskala pekunsko taborišče in moram povedati, če bi jaz na takšen način ravnala svojim psom, kakor eh, pristojni organi ravnajo z mladoletniki in otroki, bi bilo res grozno. Pojdite tudi sami tja, predsednik, in se boste na lasne oči prepričali, kako Evropa ravna z najbolj ranljivimi skupinami, strinjam se z Ramono Nikolma Nesko, vseeno pa bom sama podala določene predloge za izboljšanje zakonodajnega akta. Najlepša hvala. Hvala. Gospa Valero, ki predstavlja zelene. Hvala za besedo. Treba je spremeniti uredbo. ki nikoli ni delovala. Zlasti sedaj, ko smo priča množičnem toku priseljencev in beguncev, da bi nikoli ni deloval. Ne moremo pa sedaj predlagati, da bi imeli prostovoljno delitev bremena. Jaz v to ne verjamem. Vsi moramo prevzeti odgovornost, ne pa bremena, se ne gre za breme, gre za odgovornost, ki jo moramo prevzeti vsi. Poskrbeti moramo za to, da bodo prosilci za azil imeli enotno obravnavo. Kot sem že dejala, ne gre toliko za breme, ampak za odgovornost. Prek tega je treba tudi spremeniti izrazoslove, ki ga uporabljamo. Delitev bremena, to je čisto nesmiselno, gre za prevzem enoten, enakomeren, pošten prevzem odgovornosti. Moramo pa upoštevati tudi sprejemne zmogljivosti v državah članicah, treba je tudi vzpostaviti sisteme za preverjanje tistih, ki so zaprosili za azil. Res je tudi, da vse države članice teh sistemov nimajo v celoti spostavljenih. Niti ne vem, kako bom vse to povezala z delom Afeta. Gre namreč za to, kaj mi počnemo v Evropi s tistimi, ki hočejo priti v Evropo. Povedali smo si celotni svežen za azil, prijeli smo tudi številne predloge, sami pa smo svetom želeli doseči naslednje. In sicer, da bi imeli tudi humanitarne vizume, tako da beguncem ne bi pravzaprav uh, onemogočili vse druge poti, da pridejo v Evropo, tako da se morajo potem zateči k tihotapcem, ki jih v nevarnih pogojih seveda spravijo čez morje v Evropo. Mislim, da jim moramo zagotoviti tudi dostop do veleposlaniša v državah izvora. Potem pa ste omenili tudi sam koncept varnih držav, tudi to je treba veliko bolj podrobno razmejiti in opredeliti. Poleg tega je treba tudi razlikovati med ekonomskimi imigranti in prosilci za azil, nekateri so oboje. Pri obravnavih prošen lahko včasih seveda vidimo mladega Afganca, Afganistanko, ki sta morda na prvi pogled ekonomska migranta in jo potem tudi pošljemo domov. V drugi državi pa bi recimo isto prošnjo obravnavali na popolnoma drugačen način. Potrebujemo poenotene postopke, tako da bomo videli, kaj potem se dejansko tudi zgodi s tistimi, ki jih vrnimo v državo izvora. In to je tudi delo odbora za zunanje zadeve in to bomo tudi mi storili v naših predlogih, ki jih bomo podali. Hvala. In še čisto na koncu, gospod Dios. Hvala za besedo. Mislim, da z nezakonitimi priseljenci ravnamo za, na zelo nepregleden način. Tudi urode, ki jih imamo, niso učinkovita. Mislim, da bo treba vse bolj pojasniti vsem nezakonitim migrantom, pač ne moremo podeliti statusa begunca strasti v Italiji in Grči, kajti na takšen način bomo spodkopali sam koncept azila. Status azila se mora podeliti tistim, ki so priča pregonu, ki jih preganjajo v njihovi državi, v njihovi državi jim grozi mučenje oziroma smrtna kazen ali zaporna kazen. To so pogoji, ki jih je treba izpolniti, če pač hočemo nekomu podeliti status za azil. Poleg tega pa mora biti seveda ukrepanje zelo hitro. Prosilci za azil, migranti in begunci morajo na podlagi poštenih postopkov iti v vse države članice, se pravi kljuca, razporeditev mora biti veliko bolj pošten. Ne more imeti nekatere držav, ki so zelo dobrosrčen, sprejmejo na svoje ozemlje, vse druge pa nikogar. Ta sistem ne deluje. Ti so države članice, ki podeljujejo ta status, same ne morejo vedno enostransko ravnati. potrebujemo zelo jasne postopke, ki bodo poenoteni na ozemlju Evropske unije. Hvala bi želel še kdo kaj dodati. Kaže, da ne. Glede same časovnice lahko povem, da lahko do 3. marca ložite predloge sprememb 10. in 11. aprila pa bomo glasovali, zato se lahko vrnemo na 15. točko. Poročevalec Helmut Šolc je z nami. Evropska unija je seveda hotela tudi Mongoli pokazati, da je sodelovanje z njo zelo pomembno. To pa tudi pomeni, da se je odločila, da bo sklenila protokol k okvirnemu sporazumu. Prejšnji teden v Strasburu smo seveda dali zeleno luč za ta protokol, poleg tega pa smo sprejeli tudi ostale akte. Danes bomo imeli razpravo o protokolu k okvirnemu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Mongolijo. Sedaj pa dajem besedo še poročevalcu Helmutu Šolcu. Hvala za besedo. Glasoval sem v odboru INTE, zato sem šele sedaj lahko prišel na vaše zasedanje. No, saj mislim, da ste že vse povedali po uspešnem glasovanju prejšnji teden v Strasburu, se moramo danes dogovoriti tudi o tem, da bo se Hrvaška pridružila temu okvirnemu sporazumu. Mi bomo seveda privolili v ta postopek. Predtem pa bomo seveda tudi upoštevali stališče sveta. Hvala. Bi želel kdo še kaj dodati, kateri predstavnik drugih političnih skupin. Kaže, da ne. Tudi poročevalci v senci ne bi želeli ničesar pripomniti. Rok za vložitev predlogov sprememb je 3. marec do 12. 20. in 21. marca bo glasovanje v odboru AFED, maja pa bo glasovanje na plenarnem zasedanju. Hvala. To pa tudi pomeni, da si lahko sedaj pogledamo 17. točko, ki govori o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije. Obravnavali bomo osnutek mnenja o finančnih pravilih, se pravi, gre za finančno uredbo. To je zelo kompleksni in tehnični dosej, je pa tudi zelo pomemben za naš odbor, kajti finančni predpisi veliko krat tudi določajo, kako hitro se lahko odzovemo na zunanje izzive. Res sem vesel, da je glavno načelo poenostavitev, poleg tega zasledujemo tudi načelo prožnosti. Bi pa dal besedo še pripravljavcu mnenja Andi Kristeja. Hvala za besedo. Odbor AFET je tudi pristojen za finančno redbo, ampak samo v omejeni obliki. Kajti treba je tudi povedati, da sami finančni predpisi tudi vplivajo na naš odziv na področju zunanih odnosov. Sama prenovitev finančne uredbe stremi k temu, da bi bili bolj dosledni, da bi bili bolj prožni pri upravljanju s proračunom. Pogledal sem si tudi celotni predlog in nasplošno se lahko strinjam s temi prioritetami. Strinjam se tudi s tem, da je treba poenostaviti finančne predpise, poleg tega pa mora biti tudi upravljanje s proračunom bolj prožno. To je seveda zelo pomembno tudi na področju zunanjih odnosov. Prožnost in poenostavitev pa ne smeta spodkopavati evropskih vrednot. Potrebujemo tudi preglednost in odgovornost in treba je tudi zajamčiti vlogo Evropskega parlamenta. Ne na zadnje pa moramo tudi poskrbiti za učinkovitost vseh skladov, ki so namenjeni za ta področja. Poglejmo si sedaj tudi področja, za katere je odgovoren odbor AFE. To je tudi zelo pomembno za nas in na tem moramo vedno bdeti. inštrumenti za zunanje financiranje, EPA, pa tudi drugi instrumenti. Mislim, da moramo tukaj tudi pojasniti predpise glede prožnega tampona. 10 odstotkov finančnih sredstev je vedno v rezervi in se potem lahko prenese v naslednje leto. Potem pa še drugo vprašanje gre za namen teh sredstev in kako se pravzaprav izvajajo. Potem pa še skrbniški skladi. Preglednost je tukaj zelo pomembna, pa tudi odgovornost. Skrbniški skladi imajo dodano vrednost v določenih okoliščinah. Je pa tudi res, da je treba na tem področju razrešiti določene vprašanja. In naša vloga vloga Evropskega parlamenta je zelo pomembna. Potem pa še javna naročila na področju zunanjih ukrepov v okviru skupne varnostne in zunanje politike. Tukaj treba spremeniti predpise za javna naročila in to smo tudi vnesli v naših predlogih sprememb. Toliko z moje strani upam pa, da je osnutek mnenja tudi dobro izhodišče za nadaljne razprave in da vas bo tudi usmeril pri vašem delu. To pa je vse z moje strani in veselim se seveda tudi vaših stališč. Hvala lepa podpredsedniku za predstavitev. Zdaj pa dajem besedo kolegom. Gospod Preda je prvi na vrsti, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Za začetek bi povedal, kako zadovoljen sem, da govorimo o reviziji, o prenovi splošnega proračuna Evropske unije. Morda nas je tu le deset članov našega odbora od 60, še vedno pa lahko opravimo nekaj dela v zvezi s tem. Sam sem nekdani poročevalec za proračun v tem odboru in večkrat smo prosili za prenovo, za revizijo, tako da bi pravila postala prožnejša in primernejša tudi za zunanje ukrepe. Vesel sem, da se ukvarjate prav z vprašanjem prožnosti oziroma prilagodljivosti za ukrepe na področju zunanje politike. Krize v naši soseščini kažejo, da potrebujemo prilagodljivost, če želimo ukrepati hitro. Vendar pa je treba preučiti, kje najti sredstva, ki jih potrebujemo, če želimo zagotoviti večjo prilagodljivost. Sprašujem se, ali so, kako bo s sredstvi za potencijalne kandidatke, ali ne bi s tem pravzaprav zmanjšali našega vpliva, če bi se s tem želeli odzvati na krize. Tako da je treba preučiti, kako izboljšati prožnost in prilagodljivost ter še vedno ohraniti vpliv v državah v naši bližnji sosedski. Ne smemo žrtvovati držav iz sosedstva samo za voljo prilagodljivosti. To je vsaj moje stališče. Zdaj bi vas pa opozoril še na pripombe računskega sodišča. Računsko sodišče pravi, da bomo s tem pravila še bolj zakomplicirali in eh, prilagodljivosti ne bo. Tega ne smemo zanemariti. Potem pa je tu še ena točka, o kateri moramo razmisliti in sicer, kateri bi bil najboljši način za izboljšanje našega dela, recimo, ko gre za skrbniške sklade. Treba je zelo natančno analizirati uspeh trenutnih skrbniških skladov, preden bomo spremenjali njihove statute oziroma status. Poročevalcu bi se tudi zahvalil gospodu Kristeji za vse predloge sprememb, ki jih je vložil. Mislim, da že gremo v smer, o kateri sem spregovoril. Hvala lepa. Hvala, gospod Preda. Gospa Lözink je naslednja. Ja, vielen Dank. Najlepša hvala. Priznati moram, da si sicer nisem prebrala vseh 250 strani uredbe, tega nisem natančno preučila, zato bi se zdaj poročevalcu za vse predloge najprej zahvalila. Nekatere izmed njih že lahko podpremo, recimo kar se tiče prilagodljivosti odhodkov, ki ste jo že omenili na področju financiranja zunanjih ukrepov. Cenimo tudi vašo oceno parlamentarnega nadzora skrbniških skladov in kot guje NGL lahko to podpremo. Še vedno pa nekoliko kritično gledamo na splošno oceno skrbniških skladov. Na tem področju bi predvsem omenila skrbniški sklad African Peace Facility, ker gre za financiranje vojaških priprav. In zato smo mnenja, da bi ta skrbniški sklad raje črtali. Tudi kar se tiče parlamentarnega nadzora skrbniških skladov, ta ni vedno zagotovljen. In vašega, vaš predlog spremembe številka šest se tega verjetno ne bo povsem spremenil. Zato se sprašujemo, ali bi lahko besedilo na tem mestu nekoliko bolj konkretno. Kar se tiče civilnih ukrepov, je po mojem mnenju beseda civilni nekoliko zavajajoča. Posebej, kar se tiče usposabljanja žandarmerije. Nekateri ukrepi, ki jih navajate kot civilna družbena sredstva, družbeni ukrepi, so po našem mnenju ukrepi, ki se navezujejo pravzaprav na paravojaške zadeve. Zato ne vem, ali bi res lahko podprli sklic na civilne operacije eh, v tem kontekstu, tudi ne v primeru nujnih razmer. Bomo pa do časovnega roka po potrebi vložili še nekatere predloge sprememb, če bomo menili, da je to potrebno. Hvala lepa, gospa Ljuzing. Želi še kdo besedo? Ne. Potem Pa moram povedati še, da je rok za vložitev predlogov sprem 14. marec ob 12. opovdne. 11. aprila bomo verjetno o tem glasovali v odboru AFET. Hvala lepa. Zdaj pa se lahko lotimo 18. točke na dnevnem redu in sicer poročanja o obisku delegacije odbora AFET v Indiji. Prejšnji teden je bila ta delegacija na obisku od 21. do 24. februarja. Dragi kolegi, ad hoc misija odbora AFET v Indijo prejšnji teden je bila sestavljena iz šestih članov, gospod Kristjan Dan Preda, gospa Željana Zovko, gospa Nina Gil, gospod Jo Lajnen in gospod Urmas Pajt so bili člani. Gospod Bašir naj bi se nam pridružil, vendar žal ni uspel dobiti vizuma za obisk Indije pravočasno. Žal mi je, da je do tega prišlo in to sem tudi jasno povedal našim indijskim sogovornikom. Izlet je pravzaprav. Uh, se je zgodil po zasedanju vrha EU Indija lani in je potekal v okviru našega strateškega partnerstva. Osredotočili pa smo se predvsem na parlamentarno razsežnost. Stalna delegacija za Indijo in tudi odbor za notranji trg sta na indijski podkontinent prav tako poslala delegaciji. In tako smo lahko pokrili širok nabor vprašanj in organizirali kar nekaj sestankov z indijskimi predstavniki in sogovorniki. Delegacija odbora AFET mislim, da je zagotovila nekaj plodnih rezultatov, izmeli pa smo tudi eh, nekaj perečih razprav v deliju s predstavniki indijske vlade, s predstavniki diplomatskega zbora in predstavniki civilne družbe, pa tudi think tankov, možganskih trustov. Nismo sicer mogli organizirati vseh sestankov, ki bi si jih želeli, ker nam tega niso omogočili. Smo se pa lahko sestali s predsednikom odbora za zunanje zadeve, gospodom Šašijem Darurjem in še nekaterimi drugimi člani tega odbora. Sestali smo se s gospodom Ađitom Dovalom, svetovalcem za nacionalno varnost in gospodom Arvindom Panagarjem, podpredsednikom Nacionalnega instituta za prenovo Indije z gospod Saniko Gandhi, eh, ministrico za ženske in otroke v indijski vladi. To so bili nekateri izmed naših sogovornikov. Govorili smo o zavezah, ki smo jih sprejeli prejšnje leto na zasedanju vrha EU Indija marca 2016. Poleg razprav z indijskimi predstavniki smo se osredotočili tudi na to, da se izboljša politični dialog v zvezi z regionalnim pomenom in da se naslovijo vzajemna vprašanja, ki nas zanimajo, recimo Rusija, ter da pokrijemo tudi vprašanja miru in večstranskega sodelovanja. Govorili smo tudi o boju proti terorizmu, eh, preprečevanju širjenja orožja za masovno uničenje, kibernetski varnosti, boj proti, boju proti piratstvu in spodbujanju in varstvu človekovih pravic, pa tudi seveda o pomoči EU. Rezultati naše misije bodo vključeni v poročilo gospoda Prede o odnosih med EU in Indijo, ki ga gospod Preda v tem trenutku pripravlja. Na naših razpravah in na tiskovni konferenci smo jasno povedali, da bi želeli, da se leta 2017 organizira še en vrh EU-Indija. Prav tako pa bi radi storili še en korak naprej na področju dvostranskega prostotrgovinskega sporazuma, o katerem razpravljamo že kar nekaj časa. Prihodnja misija odbora AFED se bo odpravila v sosednji Pakistan od 17. do 21. aprila in vse politične skupine bodo o tem pravočasno obveščene, ko bomo seveda imeli pripravljen natančen program. Toliko z moje strani. Zdaj pa bi dal besedo še drugim sodelujočim na tej misiji in prvi dobi besedo gospod Kristjan Preda. Euh, Hvala lepa, gospod predsednik. kot ste pravkar povedali, smo pred enim tednom obiskali New Delhi. In povedati moram, da je bil obisk precej drugačen od naših pričakovanj. Vsi smo si predstavljali, kako bo, pa so se stvari izkazale za malce drugačne. Moje krajše izkušnje kot član odbora AFET pravzaprav kažejo, da, je, da so bile to najslabše izkušnje na obiskih, ki smo jih organizirali v zadnjih nekaj letih. Sestali smo se s sogovorniki odbora za zunanje zadeve v indijskem parlamentu. Sestali smo se z gospodom Tarurjem in nekaterimi drugimi. In oseba, ki je pristojna za pripravo vladnih politik, tudi z njim smo se sestali in z svetovalcem za nacionalno varnost. Žal pa se nismo mogli srečati z nikomer, ki bi zastopal Ministrstvo za zunanje zadeve ali pa predsednikom skupščine, za kar smo prosili. Tudi ministerski predsednik se ni sestal z nami. Ampak je bilo to pred obiskom zapisano na program. In ta program smo potrdili, preden smo odšli. Kako naj se sploh izrazim? Ni šlo za to, da teh oseb ni bilo, vsi so bili v državi. Ni šlo za situacijo, ko pridete v državo in je minister za zunanje zadeve pravkar na obisku v tujini. Ali pa je tudi zaposlen zaradi dela, ki ga ima v okviru Združenih narodov. Tudi za to ni šlo. Nekateri se preprosto niso želeli srečati z nami in to se mi zdi kar resna zadeva. Enako sem povedal tudi indijski ambasadi v Bruslju. To se mi zdi zelo resno vprašanje. V prihodnje bi se sam zauzel za to, da morda sploh ne bi smeli odpotovati, dokler program ne bo povsem jasno zastavljen. Zdaj se je zgodilo, da smo cel dan postavili, čakali, da se bo kaj zgodilo, potem pa se je izkazalo, da sploh ne bo ničesar. Nikogar ni z Ministrstva za zunanje zadeve, nikogar ni iz parlamenta, ki bi nas sprejel. Toliko, kar se tiče tega vidika. Kar se pa tiče same vsebine. smo lahko ugotovili, da tudi tisti, s katerimi smo se sestali, niso bili preveč pripravljeni, niso imeli veliko razumevanja za tiste vsebine, o katerih smo se želeli pogovarjati. Mislim recimo na človekove pravice. Zdelo se nam je, da jim sploh ni bilo prav, da smo kaj takega javno omenili na tiskovni konferenci. Ampak eh, saj je menda jasno, da poslanci Evropskega parlamenta omenjamo človekove pravice in eh, naše eh, najrazličnejše politike. Tako si tega pač ne moremo predstavljati kljub temu, da naj bi imeli strateško partnerstvo. Dva pododbora še imamo pri odboru za zunanje zadeve, za varnost in za človekove pravice. In tako človekovih pravic ne moramo kar odpisati v naših pogovorih. Tudi pri eh, sogovornikih z Evropske službe za zunanje zadeve zadeve je bilo enako, rekli so jim, da naj človekove pravice pustijo ob strani. Še nekaj bi omenil. In sicer različne ocene, različni pogledi na odnose z Rusijo. Thank you. tistimi indijskimi partnerji, s katerimi smo se lahko sestali, so odnosi z Rusijo in sankcije, ki še veljajo, problematične. V Indiji na to gledajo kot na nekakšne prikrite spodbude za Rusijo, naj se tesneje poveže, poveže s Kitajsko odnose med Kitajsko in Pakistanom pa razumejo kot zelo tesne in za nje je to zelo nevarno. Dejstvo torej, da smo Rusiji naložili sankcije, po njihovem mnenju spodbuja eh, tesnejše povezovanje Rusije in Kitajske. In to naj bi koristilo njihovim pakistanskim sosedom glede konflikta, ki ga imajo z Indijo. Sam sem dejal, da želimo razviti dobro partnerstvo, dobro sodelovanje med EU in Indijo, se mi pa zdi, da na nas ne gledajo kot na prioritetnega partnerja, vsaj ne v tem trenutku. Hvala lepa za pozornost, gospod predsednik. Thank you, Mr. Preda. Hvala, gospod Preda. V Nemčiji imamo izrek, ki pravi, da je kozarec bodi si napol poln ali napol prazen. Sam pa to skušam ubesediti bolj previdno in bolj diplomatsko. Vi ste bili zdaj zelo neposredni, ampak še vedno je govora o istem izletu in o istih okoliščinah. Hvala za vaše prispevke, zdaj pa na vrsti Olajnen. Hvala, gospod predsednik. Kristjan Preda je zdaj zelo na dolgo in široko podal svoje kritične pripombe in mislim, da mi tega ni treba ponavljati v zvezi s poznejšimi termini, se mi pa zdi, da je bilo vedno že tako, že prej se mi je kaj takega zgodilo, tako da me ta obisk nekaj preveč prizadev. Poleg tega je pa treba povedati, da so se tri delegacije odpravile v Indijo v istem tednu, v New Delhi. In to seveda za naše partnerje tudi predstavlja določen pritisk. Zato bi si sam želel boljšega usklajevanja z naše strani. Saj bi delegacija Evropski parlament Indija morda lahko izbrala, termin, ki bi bil za njo primernejši. Tudi sam bi želel omeniti nekaj točk, ki so mi še ostale v spominu. Kristjan Preda je končal tam, kjer želim jaz začeti. Strateško partnerstvo EU-Indija, za katerega se vedno trudimo. Imeli smo tudi nekatere razgovore, v katerih je bilo omenjeno, da takšnega strateškega partnerstva sploh ni, ker ni dovolj osebine zanj. Pravzaprav pa se zdaj poraja vtis, kar se tiče geostrateškega položaja, da se uh, zelo ukvarjamo z varnostjo. Oziroma, da se Indija zelo ukvarja z varnostjo, kar se tiče Pakistana, kar se tiče Kitajske in Evropska unija lahko pri takšnih, vprašanj, pri takšnih vprašanjih ne more kaj dosti doprinesti tako da smo za nje manj pomemben strateški partner na področju varnosti in zato se raje ozirajo k ZDA. Ali bo tako ostalo ali ne, je še vprašanje razprav. Bomo videli, kako bo zdaj z novim predsednikom. Prav tako mi je ostala v spominu ta močna navezanost indijske elite na Rusijo. Tudi to ima svojo preteklost. In zdaj so mi malce razjasnili, kaj Putin za nje pomeni. Govora je bilo tudi o Indiji, o Ukrajini in Ukrajina ne more računati na pomoč Indije. Takšen otis sem dobil. Zdaj se razpravlja o pomenu demokracije v svetu in govorili smo o morebitni osi EU, Indija, Japonska. kamor bi lahko upletli tudi druga vprašanja, demokratične vrednote, mediji eh, in tako naprej. Indija bi bila lahko zanimiv partner za EU, ker je kljub vsemu še vedno demokracija. In na tem mestu se potem vse skupaj tudi malce bolj razvodeni, recimo, ko gre za vprašanje človekovih pravic. Indija se je iskala za državo s številnimi obrazi in trenutna vlada morda ukrepa drugače kot prejšnje. Zelo hitro nekoga razglasijo za proti nacionalnega, proti državnega. V medijih se pogosto omenjajo različne osebe, recimo profesor, ki ga mediji razglasi za protidržavnega. In to je nekakšen boj, ki v Indiji poteka proti kritikom, tako da je še vedno eh, svoboda medijev, svoboda nevladnih organizacij omejena. In to je pojav, ki ga v zadnjem času lahko opažamo v številnih državah. Pakistan. V zvezi s tem smo slišali pritožbe, da Evropska unija ni dovolj jasna, se ne izraža dovolj jasno, kar se tiče terorizma iz Pakistana in da oklevamo pri tem. Morda bi morali najprej preveriti, ali to res drži ali ne. In da ima Pakistan GSP je pa stanje na področju človekovih pravic v tej državi še vedno vprašljivo. To je pripomba, ki je res zanimiva. Pakistan ima status GSP, Indija ne. Tako da je res treba še enkrat pregledati status držav, ponekod morda prihaja do pomankljivosti. In potem še prostotrgovinski sporazum, ki se mi zdi še kar malce oddaljen, bolj v prihodnosti. Investicije v Indijo prihajajo tudi od drugot in trgovina z nami se jim ne zdi tako zelo pomembna kot bi se jim morda v drugačnih okoliščinah. Tako da prav v bližnji prihodnosti še ne vidim kakšnega trgovinskega sporazuma. Naša delegacija je bila sicer malce prikrajšana, ker je Mumbai odpadal, ampak se mi zdi, da po nekaj dneh smo še vedno dobili kar nekaj rezultatov. In še enkrat hvala gospodu predsedniku, ker ste bili odličen vodja delegacije. Hvala lepa, dragi Olajnen, za odlično analizo in tudi ustrezen sklep vaših pripomp. Tudi meni se zdi, da se eh, zdaj potem delegacija oziroma misija lahko opiše z izrazom kozarec, ki je bolj, kje na pol poln. Res je sicer lahko izreči nekaj kritik, ampak kot je rekel Jo Leinen, treba je upoštevati tudi dejstvo, če tri delegacije istočasno odpotujejo iz parlamenta v Indijo, to pomeni dodaten izziv za nje. Gospod Bašir je naslednji govornik, ki žal ni mogel odpotovati z nami, ker niso pravočasno uspeli razrešiti oziroma obdelati njegovega zahtevka za vizum. Dragi predsednik, res sem se želel odpraviti na ta obisk in sem bil zares razočaran, ker nisem prejel vizuma. Sem sicer sumil, da vizum ne bo prispel pravočasno, kajti drugače ni bilo razloga, da mi ne izdajo vizuma. Kolegi iz te dvorane so poslali zahtevke za menoj, pa so vizume prejeli. No, vi ga sploh niste potrebovali. Zakaj ga potem niso mogli izdati meni? Gospod Preda, pustite gospoda Baširja, da spregovori. Ja, vem, nekatere države potrebujejo vizume, druge ne. Gospod Bašir, izvolite. Hvala. Od nekaterih kolegov, ki so bili v stiku z njegovo ekscelenco, gospodom Singpurjem, so mi povedali, da naj bi bil preveč glasen glede človekovih pravic v Kašmirju v Indiji in zaradi tega mi niso želeli izdati vizuma. Kot poslanec v parla Evropskem parlamentu, ki prihaja iz velike volilne enote, ki eh, je prebivalec Jorkšira in se potem odpravil v Kašmir, je moja naloga, da zastopam njihove pravice. In ne mine teden, ko me ne bi kontaktirali in me obveščali o nenehnem kršenju človekovih pravic, ki se dogaja v Kašmirju. Uporaba različnega orožja, s katerim uh, se ljudi pohabi, zaradi katerih izgubijo recimo oko, eh, utrpijo poškodbe. Stotine ljudi je v zaporu. Takšno je stanje. In pripričan sem, če bi želeli obiskati Kašmir, vam tega ne bi dovolili. Združeni narodi so prosili zato da obiščejo Kašmir, pa jim tega niso dovolili. Država, ki želi biti ena izmed vodilnih demokracij na svetu, bi morala biti odgovorna za kršitve človekovih pravic. In če želi poslanec Evropskega parlamenta izraziti svoje stališče v zvezi s tem in jih sprašuje, kako je s človekovimi pravicami pri njih, ne bi smelo priti do tega, da mu ne izdajo vizuma. Sam prav gotovo ne bi odpotoval tja, če enemu izmed mojih kolegov ne bi izdali vizuma. Sicer vas ne kritiziram, ker ste šli, zdi se mi pa, da so indijski organi to storili namenoma. Prej vas niso obvestili, da mi ne bojo izdali vizuma, tako da tudi vi za to niste vedeli. Če bi pa prej povedali, da mi ne bodo izdali vizuma, sem prepričan, da bi temu ugovarjali in da bi dvakrat premislili, ali bi obiski speljali ali ne. Sicer sem za to, da imamo trgovinske sporazume z drugimi državami, temu ne nasprotujem, ampak če se takšni sporazumi sklepajo, je treba upoštevati človekove pravice, kot je povedal moj dobri kolega Kristjan Preda. Strinjam se, da je to eno izmed osrednjih vprašanj, preden sklenemo kakršenkoli trgovinski sporazum. Če bomo ravnali tako, kot je zdaj zapisano v tem obvestilu. Torej, predsednik povdarja, da je treba še vnaprej zagotoviti dobro sodelovanje med Evropskim in Indijskim parlamentom, predvsem s pomočjo obisko. Potem meni ne bi smeli kratiti pravice za takšen obisk. Končni sklepi misije bodo vključeni v poročilu o odnosih med EU in Indijo, ki ga trenutno pripravlja odbor. Mislim, da bi tu morali omeniti, da so mi niso želeli izdati vizuma in nisem uh, imel možnosti vstopa v državo. Prav tako pa bi morali izraziti naše pomisleke v zvezi s kršitvami človekovih pravic. Hvala lepa. Thank you, colleague. We reminded our Hvala. Naše indijske sogovornike smo omenili, da bi želeli, da se ustanovi v indijskem parlamentu eh, skupina prijateljstva z Evropskim parlamentom in povabili smo tudi predsedujočega odboru za zunanje zadeve, da nas obišče v Evropskem parlamentu. Problem trenutno pa je, da je on da potuje le predsedojoči eh, lok sabe, torej spodnega doma parlamenta. In zaenkrat smo izrazili samo obžalovanje, da vaš vizum ni bil pravočasno sprocesiran, iz katerih korih razlogov pa že. Naslednja je prosila za besedo gospod Zofen, potem gospod Gil. Hvala, gospod predsedojoči. Najprej bi sem želela zahvaliti za diplomatičnost, ki ste izkazali na našem potovanju po Indiji, ki ni bilo zelo lahko glede na, to, na, glede na okoliščine, s katerimi smo se soočili. Bilo je to potovanje vsekakor zelo zanimivo in Videli smo, kakšen je geopolitičen položaj za Indijo in tudi ugotovili smo, kaj Evropska unija pomeni Indiji. Tako da ta obisk je bil informiran, vsekakor. Želela pa bi čestitati tudi veleposlaniku Evropske unije, ki je bil dober gostitelj in je skušal storiti čim več v svojih mo močeh, glede na to, da so takrat državo obiskale tri delegacije. Ministr za zunanje zadeve je bil bolan. Um, potem je bil odsoten tudi vodja sekcije za odnose z EU. Omenila bi še, da smo imeli zelo zanimiv pogovor z nekdanjimi veleposlaniki, ki pravzaprav oblikujejo mnenje za Ministrstvo za zunanje zadeve, ki so bili zelo odkriti in odprti glede svojih pogledov na Evropo, glede eh, svoje varnostne strategije in glede izzivov, ki so pred Indijo. Strinjam se s kolegom Predo, da je vprašanje človekovih pravic nekaj, kar mora Evropski parlament vedno znova izpostavljati, ampak morda bi lahko prisluhnili tudi drugim stranem, um, tudi druge po svetu je morda treba še povprašati, kaj to pomeni za nje, kaj to vprašanje pomeni njim kot so omenili nekateri sogovorniki. Torej, meni je bilo to potovanje zelo zanimivo, veliko sem se naučila in ob upoštevanju prednostnih nalog Indije, ki so drugačne od naših, se mi zdi, da smo dejansko izkoristili ta dva dneva v največji možni meri. Hvala lepa. Hvala in kot naslednja dobi besedico gospa Nina Gel. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi se odzvala na um, to in potrdila, da ste odlično vodili to delegacijo. Imeli smo nekaj pasti, ki so nas pričakale in te ste krasno obladati. Že eh, dve delegaciji sem, um, dve delegacije sem se vključila in moje splošne izkušnje so bile zelo pozitivne. Kot sem že rekla, je bilo škoda, da nekaterih teh srečanj z drugimi delegacijami nismo kombinirali, kajti eh, srečali smo se s štirimi ministri v kabinetu v prvem dnevu in ko smo se pogovarjali eh, o številku sestankov, ki so potekali na vladni ravni z Evropskim parlamentom, jih je bilo več kot 20, vendar pa so bili porazdeljeni na tri delegacije. Tako da mislim, da ni bilo nekega namena, da bi zrli dol um, na Evropski parlament, da bi, se torej, da bi nas druga stran tukaj želela kakorkoli zanemariti. Potem pa, če si pogledate delegacijo AFED, uh, eh, sestali smo se z našim vrstni, vrstniškim odborom. Sestanek je potekal, Kristjan, tja so bili vsi povabljeni in razprava je potekala in tudi pogastili so nas za gostilo. In če si pogledate, koliko so nas omenjali v medijih, je bilo to neverjetno. Mislim, da v enem par tednu parlament še ni bil toliko omenjen v skoraj da vseh elektronskih medijih, večini. Uh, nacionalnih eh, častnikov, gospodarskih eh, časopisov in tudi večini spletnih medijev. Seveda razumem, da smo nekateri frustrirani zaradi tega, ker smo mogli se stati s predsednikom vlade, ampak mislim, da nam je bilo dokaj jasno povedano, da potekajo eh, volitve in tisti datum je bil ključen za volitve, tako da so bili ti sestanki vedno še ne dokončno potrjeni. Z vedika tega, kar smo se naučili, pa je potreba vedeti, da je res dobro, da smo v Indiji nekaj časa preden uh, imamo tiskovno konferenco. Pomembno je, da imamo tiskovno konferenco ob zaključku poti, ne na začetku. Prav tako mislim, da bi morali v prihodnje skušati zagotoviti, da ne potuje toliko delegacij tja, kajti oni ne razumejo razlik med različnimi delegacijami in to je vsekakor privedlo do precej zmede glede tega, katera delegacija se sestaja s kom. In mislim, da je to vsekakor pomemben nauk. Uh, Zdaj pa, kar zadeva o, komentarje gospoda Bošira. Dejansko mi je, se mi zdi zelo obžalovanja vredno, da o, e, njegova viz, viza ni bila, vizum ni bil zdan. Jaz, na primer, ne potrebujem vizumov, tudi nekateri drugi ne, ampak želela bi povedati le, da so v preteklosti. O, kolegi iz podobnih ozadij, ki so že imeli mnenje, javno mnenje o Kaširu, dobili vizum. Tudi gospod Karim, ki je še vedno poslanec Evropskega parlamenta, je lahko sodeloval na sestankih na najvišji ravni. Tako da mislim, da. Uh, ni treba tega personalizirati. Mislim, da ni prav, da uh, tukaj zatrjujemo, da je šlo res za gospoda Bašira in njegovo vzadje. Ampak trije ali štirje od nas nismo potrebovali vizumov, nekateri očitno ste jih, kakorkoli. Mislim, da moramo gledati na pozitivne plati. Jaz sem ugotovila, da je bilo vzdušje veliko toplejše, tudi besede indijske strani glede Evropske unije in Evropskega parlamenta in sodelovanja z nami so bile toplejše. Upam, da en incident ne bo um, negativno okrnil preostalih uh, odnosov z Indijo, kajti kot sem rekla, je zelo pomembno, da tukaj zauzamemo globalen pogled in da tukaj dejansko se zauzemamo za izgradnjo strateških partnerstv. Thank you. Hvala lepa. Nihče drug se ni priglasil k besedi, tako da bi se zahvalil gospe Zovko in gospe Gil za njuni bolj pozitivni predstavitvi potovanja. Res obstajajo plati, ki jih je treba kritizirati, ampak tudi jaz bi se želel zahvaliti tistim oblastem, ki so se izkazale eh, pripravljene sodelovati z nami, Tudi delegacija v New Deliju si je dejansko prizadevala, da bi dobro organizirala naše potovanje, kot tudi sekretarjat našega odbora, ampak nekatere od plati, ki smo jih sedaj izpostavili, so uh, stvari, glede, tega, glede katerih se bomo morali pripraviti pred potjo v Pakistan. Še zlasti to, da se je bolje pogovoriti z. Uh, Eh, javnimi mediji po koncu poti in ne na začetku, ampak določenim okoličinam se žal nismo mogli ogniti. Hvala lepa. To pomeni, da lahko to točko s tem zaključimo, kar pomeni, da se je naša seja odbora zaključila, sedaj pa bomo imeli eh, razširjeno predsedstvo eh, v tej.